So, um, colleagues. Dragi kolegi, drage kolegice, zlasti tisti, ki ste tukaj na mesto ostalih kolegov, pa še kolegom, ki niste bili na začetku prisotni, dodali smo še eno glasovanje na sam dnevni red. Dobili smo priporočila koordinatorjev in skladno z pravilom 95a gre za predlog zelenih in večina koordinatorja glasovala za to. Ena politična skupina pa je na začetku zasedanja tudi uh, nas prosila, da glasujemo skladno z pravilom 245 na začetku glasovanja, tako da bomo videli, ali lahko pravzaprav odobrimo priporočila koordinatorjev. Se pravi, tukaj imamo pravilo 205, upam, da se strinjate z mano, da bomo glasovali, dobili pa smo še tudi priporočilo in sicer, da se ne lotimo tako samega glasovanja, ampak da glasujemo o tem, ali je sploh treba glasovati o priporočilih koordinatorjev. Zakaj? Prosim, bodite malo potrpežljivi in me poslušajte. Določeni so imeli nekatere pomisleke o samih priporočilih, pa tudi o sestanku koordinatorjev. Se pravi, glasovali bomo o tem, ali bomo glasovali in potem bomo seveda glasovali o priporočilih, če bomo glasovali o glasovanju. Potem bo vse seveda zelo jasno in konkretno. Takšna navodila sem dobil. Najprej, prosim, upam, da me razumete, bomo glasovali o tem, ali bomo sploh glasovali skladno z pravilom 205. To pa tudi pomeni, da tisti kolegi, ki se želijo ponovno sestati v okviru koordinatorjev, bodo to lahko storili, če pa ne, potem bomo pač morali glasovati o tem, ali bomo odobrili priporočila, ki jih je odobrila večina koordinatorjev. Gre za dva koraka. Upam, da da to lahko storimo s soglasjem, ali je to sprejemljivo za vse. Malo se razgledujem po dvorani in gledam proti koordinatorjem, ali se strinjate, kako je, prikimavate mi, skoraj vsi. Ja, kaj naj rečem, to je pač edina možnost, ki jo imamo sedaj. Hvala, Sofiji. Ali to pomeni da ali ne, da, da. Ali si skomignila z rameni ni bilo vse zelo enoznačno. Zeleni, ja, nekako prikimavate, malo ste vdani v sodo, ampak to tudi pomeni, da se strinjate. Torej bomo glasovali o tem, ali bomo glasovali. Se pravi, glasujemo o glasovanju oziroma o tem, da se vse posreduje nazaj koordinatorjem. Glasovali bomo poimensko, če pritisnete na zeleni gumb, to pomeni, da hočete glasovati, če pa boste pritisnili rdeči gumb, pa želite, da se vse vrne nazaj. Koordinatorjem. Sicer je to morda enostavno, ampak marsikdo se veliko krat zmoti. Zeleno pomeni glasovanje, rdečo se vse vrne k koordinatorjem. Glasujmo. Zeleno oziroma rdeče. Bodite zelo previdni. Še enkrat bom celotno glasovanje pojasnil. Ja, vedno pride do določene smede. Se me razumete, zakaj?

No, sedaj je glasovanje konec. 24 za 25 proti. Jaz sem se res potrudil, hotel sem vam lepo pojasniti, kaj pomeni rdeče, kaj pa zeleni gumb. Rezultat pomeni, da se celotna zadeva vrne k koordinatorjem. Malo se prosim pomirite, dragi kolegi in drage kolegice. Zato sem vam vse želel tako preprosto pojasniti. Ja, potem pa se pritožujete. Ja, marsikdo se je pritoževal, malo ste jamrali, ker sem pač hotel tako lepo pojasniti. Uh, Samo glasovanje se ni konec sveta. Koordinatorji si bodo še enkrat pogledali ta priporočila. Sama predlagam pisni postopek, kajti če moramo še počakati na sestanek koordinatorjev, bo vse potekalo predolgo časa. Imeli smo razpravo, zahtevam pisni postopek, ki se bo zaključil ta teden. Ja, to je čisto legitimno. Gospod Jurek, ali se strinjate s tem? vse kolege bi želel prositi, da spoštujejo izid glasovanja. Ja, včasih je izid nepredvidljiv in včasih pač glasujemo malo drugače. Res, prosim vas, da vsi spoštujemo sam izid glasovanja. Najlepša hvala. Gospod Sankmitini je sedaj podala predlog za pisni postopek ali kdo temu ugovarja, ne imeli bomo pisni postopek. Ampak v eni oziroma v drugi obliki bodo priporočila šla nazaj k koordinatorjem, ampak celotna zadeva bo vseeno zelo hitra za voljo pisnega postopka. Sedaj pa bomo nadaljevali z našim glasovanjem osnutek sporazuma o sedelovanju med Eurojustom in Gruzijo. Poročevalka je Silvija Kaufmann, bomo tako glasovali in sicer bomo glasovali poimensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 43, da en pa sem zdržal glasovanje. Čestitke poročevalki. sedaj pa bomo glasovali o naslednji točki. Ne. In sicer o protokolu s premijem konvencije Sveta Evrope o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov. Poročevalec je Jožef Nač, bi želel kaj povedati, Jožef ne bomo glasovali. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 44 za brez stršanih. Čestitke poročevalcu. Uh, Sedaj pa bomo glasovali o programu Perikle 4, poročevalec je Denis de Jong. Denis bi želel kaj povedati, ne? Torej bomo takoj začeli s glasovanjem. Kompromis 1, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. spremembe tri, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dva, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 41, glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno. Pet glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 42 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Šest. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 44 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 45 glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Kompromis štiri glasujemo. Sprejeto. 47 glasujemo, konec glasovanja, sprejeto. 49 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 50 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 10 oziroma 52. 52 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis 3, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vodne izjave, predlog spremembe 20, glasujemo. konec glasovanja sprejeto 21 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 22 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto 23 glasujemo. konec glasovanja zavrnjeno. 24 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 25 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. potem bomo glasovali o 26, glasujemo, konec glasovanja. Sprejeto 27, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 28, glasujemo. Konec glasovanja sprejeto predlog spremembe 29, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. 31 glasujemo konec glasovanja. Sprejeto, pa še 32 glasujemo. Konec glasovanja, pa še končno glasovanje, to je pojmovinsko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto čestitke našemu poročevalcu Denisu De Jongu. The next vote, colleagues. poročevalec, naslednje poročilo je Carlos Cuello. Glasovali pa bomo o predlogu uredbe o interoperabilnosti. Carlos bi želel še kaj povedati pred samim glasovanjem. Samo bi se rad zahvalil vsem kolegom za res čudovito sodelovanje. To je seveda prva in temeljita reforma samega sistema interoperabilnosti. Glasovali bomo v svežnju z določenimi izjemami. Mislim, da je dobro, da okrepimo samo šengensko območje, kajti na takšen način bomo tudi bolje zavarovali naše otroke. Glasovali bomo najprej o vseh kompromisih, razen sedem, a glasujmo o kompromisih. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedem a. na 12. strani, ampak samo na mojem glasovalnem seznamu. Ne vem, kje se nahaja na vašem, gre za kompromis 7a. Okay, is everyone there? Compromise. Glasujemo. Ali ste si glasovali, konec glasovanja?

So amendment 387, the vote is open. Glasujemo. Glasujemo konec glasovanja. Ali ste vsi glasovali? Zdi se, da ne. Konec glasovanja sprejeto. 393 na isti strani glasujemo. konec kasovanja. Sprejeto. Štiri, dva, tri, na petnajsti strani glasujemo. Štiri, dva, tri. prepisujemo. Ali ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. Bače tri. Na strani 73, proračun 3, glasujemo. Proračun 3. Na zadnji strani boste našli ta predlog spremembe. Proračun 3, glasujemo. To je še zadnje glasovanje pred zadnjim poimenskim glasovanjem, konec glasovanja, zavrnjeno, potem pa še končno glasovanje, poimensko glasovanje, glasujemo. konec glasovanja sprejeto 30 za 8 proti 3, pa ste se vzdržali glasovanja. Čestitke poročevalcu. To je pa tudi vse. Najlepša hvala. Uh, Imeli bomo še eno zasedanje 11. februarja v Strasburgu. Ne smete pozabiti na to sejo.